Il Presidente. Care colleghe e cari colleghi, signor Commissario. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar, sedanje, zasedanje se lahko prične. Prva točka na dnevnem redu je izjava komisije glede epidemije bakterije EHEC, v državah članicah EU. Kar takoj bom dal besedo komisarju Dalijo za pet minut. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik oziroma predsedujoči. Rad bi se zahvalil vsem za to priložnost, da vas lahko obvestim o razvoju na področju izbruha.